Kar veliko dela bomo imeli, najprej redno zasedanje, potem sestane koordinatorjev. Seboj imamo tudi časne goste in sicer dva ministra iz finskega predsedstva. Najprej ima zaželim toplo dobrodošljico. Za začetek. Za začetek moramo sprejeti dnevni red. Ali ima kdo kakšno pripombo, predlog za spremembo? Mislim, da to lahko zamen, kot da smo agendo dnevni red sprejeli. In sedaj imam še najavo, ki vas bo najbrž navdušila. Danes so na voljo za tolmačenje vsi jeziki. Moramo pa potrditi vse zapisnike z 10., 15. in 18. julija. Najbrž ste vsi prejeli zapisnike in veste, o čem govorim. Ali lahko to potrdimo? To sprejemam kot potrditev, hvala. So now the main program for today's session uh, again. Naš poglavitni problem za današnje zasedanje je pravzaprav razprava. And Ms. Aino Kajsa Pekonen, the Finnish Minister of Social. Pozdravljam v naši sredi oba finska ministra. In sicer finskemu ministru za zaposlovanje in za socialne zadeve ter zdravstvo. In preden ima predam besedo, bi vam rada razložila, kako bomo te zadeve organizirali. V dveh sklopih boste lahko postavljali vprašanja. Najprej bodo na vrsti koordinatori. Za LS je gospod, to, gospod Denis Radke, za SND gospa Gabi Bišov. Dragoš Pižaru za RE, za Zelene Kira Peter Hansen, za ID e Franz Jame, za EKR Elžbeta Rafalska in za GUE Nikolaj Vilumsen. Ste vsi tukaj? Ste. Ne. No, prav. Zeleni? Da, dobro jutro gospa Kira Peter Hansen ni mogla priti, sem pa so koordinatorka Katrin Langensiper na mesto nje. V redu, sprejemamo. Sedaj bomo imeli torej prvi sklop, ko bodo lahko vprašanja postavili koordinatori, potem pa bomo imeli odgovore na vsa vprašanja, ta vprašanja in zatem imam kar dolg seznam članov tega odbora, ki želijo tudi postaviti vprašanja in zato moram povedati, kakšna je časovna razdelitev. Koordinatorji bodo imeli na voljo po dve minuti. In ker želim dati besedo vsem, ki so se prijavili k razpravi, bom zelo stroga pri odmerjanju časa. Najprej pa bi dala besedo najma finskima, najnima finskima gostoma. Gospod Haraka, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad čestitev predsednici in podpredsednikoma tega odbora. Z vami si želimo konstruktivnega dialoga in moram povedati, da je za me ta trenutek izredno pomemben. Namreč zdi se mi, da je pravi trenutek, da se govorim tukaj. Tukaj sem bil namreč na stažu pred 25 leti. To je kar četrt stoletja. Še preden se je Finska pridružila Evropski uniji. Nikoli si nisem predstavljal, da se bom lahko tukaj predstavil kot minister, finski minister v času finskega, tretjega finskega predsedovanja, kar mi je veliko čast. Kot veste, smo že predsedovali Evropski uniji leta 1995 in 2006. In sedaj se nekako nahajamo ravno v prehodnem obdobju institucij, lahko pa se najprej iskreno zahvalim Romuniji, ki je zelo dobro opravila svoje delo in nam je pustila dobre temelje za naše delo. Imamo pa sedaj ne le prijetno dožnost, temveč tudi obveznost, da se sestanemo z Evropskim parlamentom in spregovorimo o strateškem načrtu za prihodnost Evropske unije. To vodilno vlogo si moramo namreč deliti in naši evropski državljani to od nas tudi pričakujejo. Zato mi dovolite, cenjene poslanke in poslanci, da povem nekaj besed o tem. Naša agenda se lahko bo vzame v trajnost na vsega, Evropa v trajnostni prihodnosti s hitrim prehodom na trajno neutralno, oglično neutralno ekonomijo in obkrepitvi vladavine prava, konkurenčnosti in socialno kohezivne Evropske unije na poti v boljšo varnost naših državljanov in ob spopadanju s podnebnimi spremembami, kar pomeni, da potrebujemo trajnostno strategijo rasti, ki jo želimo oblikovati na podlagi Evropskega strateškega programa, ki je bil sprejet na zadnjem vrhu. Te načrte je treba sedaj udejaniti. Velik podarek pa bo, da na socialni pravičnosti v našem prehodnem obdobju podnebno neutralni ekonomiji. 8. julija smo imeli že razpravo na svetu ravno o vprašanjih prehoda na podnebno neutralno ekonomijo in povezavo z delovno dobo in Zato smo govorili tudi o pravični in vključujoči politiki, o ustreznem izobraževanju za potrebna znanja in kvalifikacije in o iskanju uspešnih in pravih poštenih rešitev za prihodnost. Treba je poiskati rešitve, ki so socialno vzdržne, Prav tako pa moramo zagotoviti zadostno usposobljenost zaposlenih za konkretna delovna mesta, saj je številna podjetja opozarjajo, da določenih poklicev že primankuje. Temu posvečamo tudi vrh eh, v Helsinkih in s tem delom bomo še nadaljevali. Glede strateškega programa, Finska podarja enake priložnosti za vse, kar je nujno potrebno za ustrezen napredek, ki mora biti tako socialni kot ekonomski. Kot vidimo, je napredek zelo hiter in zato moramo najti te rešitve skupaj in to takoj, danes. Zagotoviti pa moramo ustrezne, pravične pogoje za delo. Nihče ne sme biti puščen pri strani. Sicer trenutno nimamo veliko zakonodajnih svežnjev v obravnavi, ker so prejša predsedstva, še zlasti Romunija, upravili veliko dela in eh, dokončali določene zakonodajne predloge pri svetu se pa pogovarjamo o predlogu Evropski socialni sklad plus. Tu gre tudi za delni splošni pristop k Evropskemu skladu za globalizacijo. Finska je pripravljena začeti trialoge o obeh skladih s parlamentom na podlagi splošnega pristopa pri svetu. Podjetja in delavci se nahajajo na globalnem trgu. In eh, finsko predsedstvo se pridružuje tudi deklaraciji obstoti obletnici mednarodne organizacije dela. Pri tem je podarek na dostojanstvu, na dostojanstvenem delu in podaljšanju delovne dobe Prav tako je treba poskrbeti, da bo prehodno obdobje zaradi velikih sprememb v proizvodni potekalo nemoteno ob upoštevanju poštenih delovnih pogojev. Prav tako bo treba posebej poskrbeti za tiste, ki s težavo najdejo novo zaposlitev, kar mora vključevati pošten pristop in boljše uravnoteženje popraševanja in ponudbe. Prav tako je treba poskrbeti za ljudi, ki imajo določene težave in hkrati poudariti večjo potrebo po izobraževanju na področju jezikovnih sposobnosti in tudi novih tehnologij. Saj obstajajo novi načini, novi pristopi k učenju za pridobitev novih znanj in sposobnosti. Treba je tudi sprejemati odločitve vedno bolj skvalificirano večino, kar bi se moralo dogajati, predvsem upoštevaje enake pravice, enakopravnost in eh, vključujoči sistem za delodajalce. To pa vsekakor terja soglasno odločanje. Finska meni, da je zelo pomembno uresničevanje evropskega socialnega stebra. In eh, za države članice bomo organizirali večerjo ministrov za zaposlovanje in tudi predstavnike Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bomo povabili zraven. Tu bomo govorili tudi o različnih aktualnih temah, kot je tudi tematika označevanja v Evropski uniji in tudi reforma zakonodaje na področju izvajanja teh pravil. Evropska agencija za zaposlovanje sedežem v Bratislavi, je nova služba, ki bo delovala na področju pospeševanja mobilnosti delavcev in eh, boju proti izkoriščanju na črnem trgu delovne sile. Pri tem pa je treba na zelo pomembno mesto postaviti socialni dialog, zato bomo organizirali tudi 16. oktobra tripartitni vrh kamor bo seveda vabljen tudi Evropski parlament. In sedaj sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje, ter se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod minister, za to, da ste se striktno držali odmerenega časa in tudi za vaš govor. Sedaj pa ste na vrsti vi, gospajno, kaj sa pekonen. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci, članice in člani tega odbora. Najlepša hvala, ker ste organizirali to predstavitev. Za nas je veliko veselje, da smo lahko tukaj z vami, da si lahko izmenjamo mnenja v zvezi s finskim predsedovanjem in v zvezi z izboljšanjem socialne razsežnosti Evrope. Pripričana sem, da smo na začetku zelo pozitivnega in plodnega sodelovanja in da se bo to nadaljevalo tudi potem, ko bo finsko predsedovanje že zaključeno. Naš namen je zgraditi boljšo Evropsko unijo, v kateri ljudje živijo bolje kot prej in eh, naša naloga kot predstavnikov naših sodržavljanov je ravno v tem. Naša uspešnost je predpogoj za prihodnost evropske legitimnosti in tudi Evropske unije same. Gospod Haraka vam je ravno povedal, katere so prednostne naloge finskega predsedovanja glede zakonodaje na trgu dela in eh, naše pobude tisti del, ki jih jaz pokrivam, se ukvarjajo predvsem z varnostjo in zdravjem pri delu in socialno varnostjo. Na tej platformi delujemo tudi s predsednikom vlade. Naše ključne naloge se nanašajo na izboljšanje blaginje, blaginjo našega prebivalstva. Naši cili so trajnostna rast eh, ob upoštevanju socialnih vidikov in gradili bomo na temeljnih stebrih Evropske unije, hočemo doseči boljše delovanje socialnih in zdravstvenih služb, boljšo kohezijo ter s tem doseči boljše in pravičnejše temelje za izboljšanje življenja naših sodržavljanov. To pa bo možno le ob izboljšanju podjetništva na podlagi boljšega izobraževanja in upoštevanja potrebnih znanj in spretnosti. Po našem mnenju bodo prihodnost zgradili uspešni in podjetni ljudje z ustreznimi kvalifikacijami, ki bodo uživali blaginjo. In zato je naša socialna politika namenjena ustvarjanju boljših pogojev za vse, tudi za tiste, ki niso več dovolj krepki. Nihče se ne bi smel v naši družbi bati staranja, naprimer. In moramo biti prijazni družinam, podpirati družine in otroke ter poskrbeti za enakopraven odnos ženskih in moških. Pri vsem tem je treba socialni model izkoristiti tudi, vključiti tudi pošteno izkoriščanje naravnih virov in bolje vključiti vse priložnosti, ki jih imamo na voljo. Vse to je osnova delovanja našega predsedstva gre za skupne vrednote Evropske unije, vladavino prava, večjo konkurenčnost, vendar si želimo tudi bolj kohezivno, socialno kohezivno Evropsko unijo, ki bo prevzela vodilno vlogo tudi v globalnem smislu glede zagotavljanja socialne varnosti evropskih državljanov. Naš podarek je predvsem na socialni razsežnosti Evropske unije. Vse to je v mojem portfelju in socialna politika se mora osredotočiti na tista področja, kjer imamo že dobre izkušnje in kjer imamo še odprta vprašanja, da bomo lahko podprli evropski pristop na široki fronti, če lahko tako rečem, ter to združili tudi z oblikovanjem tržnih politik. Temu pristopu pravimo ekonomija blaginje. To je prednostna naloga finskega predsedovanja in naš namen je, da postaviti to prednostno nalogo v samo srčiko prihodnih evropskih strategij, kar bo naslednji korak pri razvoju Evropske unije v socialno orientirano družbo, ki bo tudi podarjala evropski steber socialnih pravic, ki jih je treba tudi izvajati v praksi, ne le govoriti o njih. Vse to izhaja tudi iz pogodb, poglavitni cilj Evropske unije je spodbujati blaginjo svojih državljanov. Je pa vsekakor zato pomembna tudi gospodarska rast. Ob tem pa smo včasih pozabili, da ni le gospodarska rast sama sebi namen, temveč da gre tudi za komponento blaginje državljanov. To nista dva izključujoča se cilja. To sta pa vsekakor cilja, ki sta odvisna drug od drugega. Naša men je torej razumeti, kako politike blaginje dejansko spodbujajo gospodarsko rast in socialno stabilnost. Istočasno pa hočemo zagotoviti, da nihče ne bo izključen v tem hitro spreminjajočem se svetu. Prav tako moramo našim državljanom zagotoviti, da se bodo počutili varno in da bodo vedeli, da nekdo skrbi za nje. S tem lahko postavimo prave temelje za trajnostni razvoj. In eh, gospodarsko rast mislimo postaviti ravno na temelju trajnostnih ciljev, ki smo si jih zadali do leta 2040. Nikakor pa to ne sme biti doseženo za ceno in na račun blaginje ljudi. Ljudje se morajo početi dobro in tudi za okolje moramo poskrbeti. To sta dva predpogoja, ki jih v Evropski uniji lahko uresničimo. Moramo le bolje uporabiti obstoječe pogoje in okoliščine, ki že obstajajo. Ukrepe, ki smo jih sprejeli, moramo le izvrševati bolj učinkovito. Tako z roko v roki bosta možna tako večja blaginja kot boljši gospodarski razvoj. Sklepe o tem nameravamo sprejeti na svetu v oktobru. Ne smemo pa pozabiti na enakost med eh, spoloma in eh, zdravstveno varstvo. O tem bomo spregovorili decembra na vrhu in imeli bomo tudi predhodno širšo razpravo, saj trenutno ugotavljamo, da obstaja preveč diskriminacije. Kot je gospod Haraka ravno kar poudaril, imamo dva pomembna dosjeja v obravnavi in gre tudi za postopek pogajanja o sistemih socialne varnosti. Te razprave še potekajo na podlagi dobro zastavljenega dela, ki ga je opravilo romunsko predsedstvo. Gre pa za občutljive zakonodajne vprašanje, svežnje in zato bomo ravno prisluhnili parlamentu. Hvala za pozornost in zelo z veseljem bom prisluhnila vašim vprašanjem. Potem pa bo vas kolegom Harako odgovorila po najboljših močeh in glede na najni pristojnosti. Hvala lepa, ker ste se držali časa. Hvala za vse informacije, gospa ministrica. Sedaj pa imajo besedo najprej koordinatorji. Vsak od koordinatorjev bo imel na voljo dve minuti. Začnemo z ELS in besedo ima gospod Denis Radke. Eh, gospod predsedujoča, mm, obema ministroma se zahvaljujem za pregled prioritet finskega predsedstva. Želel bi se navezati na nekatere izmed točk, ki ste jih omenili, namreč, da želite povabiti na vrh socialnih partnerjev. To je pobuda, ki jo pozdravljam. V razpravi o Evropski uniji pozabimo na to, da je tržno gospodarstvo načelo, ki je zapisano tudi v naših pogodbah, ampak vse skupaj moramo opremiti z socialnim partnerstvom, tam, kjer obstaja in deluje socialno eh, partnerstvo, je tudi manj potreb po ukrepih, po političnih ukrepih. Tako da to pobudo pozdravljam. No, um, sicer pa vaše predsedstvo poteka v težkih časih z izvolitvijo Borisa Johnsona, je zrasla možnost za tako imenovani trdi brexit. Uh, Tako da vas sprašujem, kako se boste pripravili na možne socialne posledice, do katerih bi lahko prišlo za številne državljane v primeru trdega Brexita. Eh, in pa eh, omenjeni so bili tudi odprti primeri iz prejšnjega mandata, eh, recimo sklad za globalizacijo in drugi dosiji um, kako boste se pozicionirali do tega? Uh, dobro, lahko rečete, da boste najprej počakali na parlament, ampak vseeno me zanima vaša stališča o tem. Pa še vprašanje proračuna, kdo želi okrepiti socialno rašeznost Evrope, mora to podkrepiti piti tudi z ustreznimi sredstvi. Ali lahko kaj poveste o tem? Pa še nekaj. Včeraj sem bil v odboru ITRE in tam je prevladovala tema podnebnih sprememb. Tako da nimam nič uh, proti temu, da se tukaj pogovarjamo o socialnih posledicah podnebnih sprememb. Ampak mm, moramo se odmakniti od tega, da državljanom samo govorimo o tem, kako bomo resno vzeli posledice, socialne posledice podnebnih sprememb. Potrebujemo tudi konkretne ukrepe. Delavci v mojem volilnem okrožju, ki so dejansko zaradi tega ogroženi, želijo konkretne ukrepe, ne pa samo ne, neke medle izjave. Yes, Gospa Pišov, da. Hvala lepa, ker ste nam povedali, kakšne so vaše zamisli za finsko predsedovanje. Zelo se veselimo vašega predsedovanja in smo tudi zelo veseli, da ste dali trajnost eh, v pravi okvir skupaj z gospodarskim razvojem in socialno razsežnostjo. Zanima pa me, kaj pravzaprav pomeni ta trajnostna družba, ki je poštena ki je pravična in ki ustvarja enakost. Neenakost je po mojem mnenju eno od ključnih vprašanj, ki jih imamo ne le v Evropski uniji, temveč tudi drugod. Drugo vprašanje pa je, kaj je trajnostno podjetje? Recimo, da je pomembno, da so zaposleni dobrega zdravja in varni pri delu. Sama močno podpiram vaše osredotočali na socialni dialog in zanima me, kaj boste storili pri krepitvi pogajanji, ja, ker to, kot veste, se je v zadnjih letih močno poslabšalo in ošibilo in tu je še eno vprašanje, ki ste ga tudi vi omenili, vaše Predsedovanje se dogaja ravno v zelo zanimivem času, ko tako imenovani oče socialnega stebra odhaja. Potrebujemo pa konkreten akcijski načrt za izvajanje letega. Treba je okrepiti tudi strukture, ki ne morejo biti samo obljube, temveč tudi pravi dnevni red, konkretni načrt, kako udejaniti ta steber v obliki akcijskega načrta. Rada bi pa spregovorila tudi o zadeva, ki ste jih postavili v samo srčeko vašega delovanja, to je digitalizacija. Ta proces je treba namreč oblikovati tudi politično. Mislim, da bo zato zelo pomembno posodobiti pravice delavcev, socialne pravice in jih premakniti v novo obdobje, s katerim imamo praviti. Naj zaključim še z 88 tri. Vem, da ste že povedali nekaj o tem, zanima pa me konkretno, kakšna so vaša pričakovanja. Uh, Besedo dajem gospodu Pixelu, pripravi pa se naj tudi gospa Lebensevel. Hvala. Objema ministroma se v imenu skupine Renew Europe zahvaljujem za predstavitve in za njuno prisotnost v našem odboru. Najprej naj izrazim željo po dobrem sodelovanju z vami tekom vašega predsedstva. No, eh, naša skupina, kot poveže naše um-, ime, želi obnoviti Evropo. Mi verjamemo v eno združeno Evropo ne samo v Evropo, juga, severa, vzhoda, zahoda. Mislim, da potrebujemo enotnost naše družbe. Treba je um, prekiniti ta začarani krok socialne izključenosti. Potrebujemo vse vključujočo družbo. Strinjam se z vašim konceptom. Uh, gospodarstva dobrobiti. To so poskušali že v OCD-ju z eh, indeksu dobrega življenja in eh, tako naprej. Skratka, mi verjamemo v trge, verjamemo pa tudi v vključujočo družbo. Dejstvo pa je, da 25 milijonov otrok v Evropi danes živi v revščini oziroma nimajo vseh možnosti, ki bi jim jih lahko. Mm, ki bi jim lahko ponudila ustrezne priložnosti. Preveč mladih je brezposelnih. Uh, finska družba se osredotoča na ustrezno izobraževanje in usposabljanje delavcev. Kako bi te dobre primere lahko podelili z preostalo Evropo? Potem pa še nekaj vprašanj v imenu naše skupine. Kako boste poskrbeli za to, da bodo napredovali ključne politike, kot je recimo tista uh, o jamstvu za otroke. To je menila tudi Ursula von der Leyen v svojem govoru. Kako boste napredovali na področju stebra socialne pol, uh, pravičnosti? Kakšne bodo konkretne politike, ki jih boste tukaj predlagali? Hvala lepa in veselim se sodelovanja z vami. Hvala. Gospa uh, Katrin Langenzieben, pripravi pa se naj gospa Franže Met. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister. Tudi sama se vam želim zahvaliti za vajne prispevke. Želela bi izpostaviti tri področja oziroma osebe. Prvič, rekli ste, da nikogar ne bi smeli pustiti ob strani strani, da bi moral vsak imeti možnost se vključiti v delovni trg. Jaz želim govoriti v imenu tistih ljudi, o tistih ljudeh, ki uh, se ne uspravljajo uspejo vključiti v trg dela, čeprav imajo ustrezno izobrazbo in usposobljenost. Govorim o invalidnih ljudi, ki nimajo vedno možnosti, da bi se osamosvojili. Na trgu dela pogosto naletijo na diskriminacijo in na omejen dostop do trga dela. No, potem eh, predhodni govornik je omenil temo revščine, predvsem temo revščine otrok. Eh, no, jaz pa bi omenila brezdomce, to je nekaj, kar lahko prizadene vsakega izmed nas. Torej, pomembna se mi zdi tema eh, stanovanske politike. To je problem povsod po Evropi. Finska je vodilna na področju pobude Housing First. Kaj torej lahko naredimo za brezdomce, za tiste ljudi, ki eh, ne morejo dobiti zaposlitve, ki so diskriminirani na trgu eh, dela? um, tudi peta direktiva o um, dostopu na delovni trg. Kako boste to upoštevali pri vašem uh, predsedstvu? Gospa Franžemi in gospa Rafalska naj se pripravi. Oui, monsieur le ministre, madame euh, le ministre, j'ai écouté. Da, gospod ministrica, gospod minister, poslušala sem pozorno vaše prednostne naloge za prihodnost Evropske unije in ne morem se strinjati s tem. Vidim kar velik razkorak med realnostjo in željami. In dva, temelj, dve temeljni načeli, ki jih eh, omenjate v svojih dokumentih, torej mobilnost eh, delavcev Evropske unije ter rekrutiranje oziroma novačenje uspešnih strokovnjakov iz tretjih držav. To pomeni, da boste podpirali tudi priseljevanje. In danes imamo veliko napotenih delavcev, to je še zlasti problem. V Franciji imamo pravzaprav veliko izčrpanje socialnih skladov in v bistvu je ta tako imenovana mobilnost pripeljala veliko ljudi do brezposelnosti. In če govorimo o novačenju najboljših talentov iz eh, tretjih eh, držav, je tudi nekaj, kar bo ohranjalo te tretje države v stalnem stanju nerazvitosti. Zanima me, kako se nameravate osredotočiti na to Evropo, ki jo želite narediti sodobno na podlagi znanja in uh, ne vemo, kako si to predstavljate v realnosti, če bomo pripeljali od zunaj te sive celice in čemu imamo potem razne univerze, Sorbone in Bolonijo in podobno. Če imamo dva toksična cilja pred seboj, torej liberalizem in migracionizem, kar je pravzaprav zelo daljeno od tega cilja ekonomije blaginje, o katerem govorite. Gospa Rafalska, dobi sedaj besedo, gospod Vilosen, pa se naj pripravi na vprašanje. Gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister, kolegice in kolegi, prisluhnila sem prioritetam, ki sta jih eh, ministra predstavila in lahko rečem, da so te prioritete prioritete z žlahtnimi eh, cilji, uravnotežena Evropa, uravnotežena prihodnost, uravnotežen razvoj, enakopravnost med spoloma. Ja, lepo in prav, ampak danes se soočamo s popolnoma drugimi vprašanji, sicer kako to storiti in kdaj. Kajti, kar se ciljev tiče, lahko rečemo, da ja, to je neka rdeča nit eh, za nas vse, ampak zdaj treba iti korak naprej. Kajti ta razprava mislim, da postaja preveč eh, splošna. Govora je o socialnem dialogu, ampak kako voditi ta dialog, če celo tu v tem parlamentu tega dialoga ni. Prav tako imam eh, vprašanje, pogosto govorimo o blaginji in blagostanju v Evropi, ampak vemo, da je to blagostanje zelo raznoliko. Govorili ste o socialni politiki, gospa ministrica. Socialna politika je nekaj, kar razumemo kot eh, skrb za tiste najšipkejše, tiste najbolj odrinjene v stran. Potem je tu vprašanje revščine. Kdaj se bomo v Evropi lotili revščine otrok, revščine starejših, izključenih oseb, kako je z demografskimi vidiki. Vemo, da smo celina, ki se stara. Kakšni so torej, kakšni so torej uh, izzivi za demografsko politiko. Govorite tudi o socialnih eh, storitvah za vse. O čem govorite tu? O, eh, o skrbi, o, o skrbi starejših, o, o otrok. Potem je tu tudi gospodarstvo dobrega samopočutja. Kaj ne bi to bilo? Prosim, če nekoliko razvijete to misel, kajti danes v tej fazi mislim, da bi morali že iti korak naprej, se pogovarjati tudi o zakonodaji, ki jo predlagate. Prav tako ključna je politika zaposlovanja, trg dela, ki se odziva na izzive, ki jih prinaša eh, prihodnost, nove tehnologije, novi izzivi, kako poskrbeti za to, da ne bo prihajalo po eni strani do izgube delovnih mest, po drugi strani kako izkoristiti te priložnosti, potem politike izobraževanja in kako torej v splošnem odpraviti družbeno neenakost. Gospod Vilemsen, zadnji govornik v tem krogu. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala finskim prijateljem, da sta prišla sem. Želim čestitati vaši lepi državi Finski, ki ima progresivno vlado. Um, Naša skupina je seveda vesela, da imamo v naših krogih tudi predstavnike vaše stranke z levice. Um, imam dve vprašanji za vas. Ko gre za trg za poslovanja, eh, bi lahko rekli, da gre za tekmo za najslabše možne pogoje. Um, veliko je socialnega dumpinga, veliko je prekarnosti, eh, slabih plač in tako naprej. Ali si bo finsko predsedstvo prizadevalo za socialni protokol, tako kot je to predlagal uh, eh, UGC? Um, drugič. Von der Leyen je napovedala predlog za minimalno plačo na evropski ravni. To je lahko v pomoč v številnih evropskih državah, če bo ta plača, s katero bo zagotovljeno dostojno življenje. V nordijskih državah pa bi to lahko ogrozilo nordijski model kolektivnega pogajanja. Zato me zanima, ali bo finsko predsedstvo skušalo zagotoviti to, da evropska mini pla, minimalna plača ne bo ogrozila nordijskega modela kolektivnih pogajanj. Hvala lepa za vaše vprašanja. Sedaj pa dajem besedo gostoma. Najprej eh, dobi besedo gospod minister, potem pa še gospa ministrica. Kiitoksia puheenjohtaja ja monet kiitokset hyvistä ja Hvala lepa. Vsem se zahvaljujem za ta dobra, široka vprašanja. Tudi sam sem bil poslanec in vem, da vi kot eh, so odločevalci želite otipljive predloge in konkretne uh, ukrepe. No, ampak sedaj smo v taki situaciji, ko še ni bila imenovana nova komisija, tako da moramo še nekoliko počakati na, otopli, na otipljive pobude nove komisije in njene predsednice Ursula von der Leyen. Ampak oglejmo si drugo plat medalje. To situacijo moramo izkoristiti na mesto, da obravnavamo vsak zakonodajni predlog posebej, imamo sedaj priložnost, da si zamislimo nek strateški pristop, strategijo za delovni program komisije in za agendo sveta in to na tripartitetni način. Gospod Radke, vprašali ste, s kakšnimi ukrepi bomo zagotovili pravično tranzicijo, podnebno tranzicijo. No, v Nemčiji ste imeli poseben reformni odbor ki je skrbel za delavce v regijah, ki so nekako ostale tukaj ob strani. To je seveda pomembno. Pomembna je redistribucija, ampak tudi predistribucija je pomembna. To pomeni, da je treba zagotoviti enake možnosti za vse, da je treba um, ljudi izobraževati, usposabljati, posodabljati njihove veščine. To vse pomeni pravični prehod na oglično neutralno gospodarstvo. To predstavlja več priložnosti, kot pa grožen za evropske državljane. Ena izmed naših prednostnih nalog je večja vključenost ljudi, ki so delno zaposljivi, ki torej imajo določene invalidnosti. Te bi morali dosti bolje vključiti v trg dela. Pripravljamo sklepe sveta o vključenosti v delovni trg. Tukaj govorimo o vseh, o mlajših, o starejših, o invalidih, o migrantih in o vseh ostalih osebah, ki imajo eh, probleme na področju zaposlovanja. Tukaj obstaja velik potencial, zato moramo izbrati tudi prave ukrepe. Gospa Bishop je govorila o pogodbenih vprašanjih. No, seveda je razprava o delovnem pravu del socialnega dialoga. Finsko predsedstvo bo ponudilo ustrezen forum za razprave o delovnem pravu. Potem, nekateri ste izrazili pomisleke v zvezi z eh, mobilnostjo na trgu dela. Tukaj ne bomo pripravili nobene nove zakonodaje. Eh, Evropska agencija bo kmalo začela delovati in zato bo lahko bolje usklajevala eh, delo na evropski ravni, prav tako pa bo okrepljena zaščita delavcev. No, toliko z moje strani, seveda pa sem pripravljen tudi kasneje odgovarjati na vprašanja. Hvala lepa, gospod ministrica. Hvala, gospa predsedujoča. Vsem skupaj se zahvaljujem za zanimiva vprašanja. Vse točke, ki ste jih omenili, so nekaj, s čimer se ukvarjam tudi sama no, kar se pa tiče konkretnih vprašanj in tem. Eh, prisluhnila sem govoru prihodne predsednice komisije Ursula von der Leyen in ona je podarila pomen eh, socialnih vprašanj, pomen dobrega počutja. To bi moralo stopiti v spredje v Evropske unije njen pristop eh, je v glavnem usklajen z našim konceptom gospodarstva oziroma ekonomije dobrega počutja. Vesela sem, da je rekla, da bi morala ekonomija služiti izboljšanju življenj ljudi, ne pa obratno. Dobro počutje je predpogoj za družbo enakosti. Evropski semester in evropski stebr socialne pravičnosti bi prav tako morala vsebovati načela dobrega počutja. Uh, počakali bomo na konkreten delovni program komisije, videli bomo, kakšni bodo konkretni predlagani ukrepi in eh, komisijo bomo pri, podpirali pri njenih prizadevanjih. No, seveda je kredibilnost ukrepov odvisna od dobrega sodelovanja med institucijami. Ursula von der Leyen je povdarila tudi pomen pobude jamstva za otroke. Ampak videti moramo, kako bo to izgledalo v praksi. Finski socialni sistem je nekaj edinstvenega. Vsi imajo dostop do socialne dobrobiti, podpore in izobraževanja. To je model, ki dobro deluje za Finsko, zato ga priporočam tudi drugim. To je izboljšalo socialne razmere. No, številni izmed vas ste omenili tudi steber socialne pravičnosti. Kot sem že povedala, želimo tukaj izboljšati naše strategije. Dobro počutje mora biti v srčiki vseh naših strategij. Z razpravami v svetu smo začeli že 8. julija in odziv je bil zelo pozitiven. Upam, da bomo sklepe sveta v zvezi s tem sprejeli oktobra. Decembra bomo sprejeli sklepe o enakosti spolov in o varnosti na delovnem mestu. Um, oktobra pa koncept dobrega počutja. Skratka, poskrbeti moramo za to, da bomo načelo dobrega počutja bolje upoštevali pri vseh naših politikah. Uh, morda bi lahko poskrbeli za boljše ocene učinka oziroma mm, za ocene vpliva na dobro počutje vseh naših ukrepov. Rekli ste, da so največji izzivi staranje, socialna izključenost, neenakost med spoloma, eh, potem eh, položaj invalidnih oseb, mladih. Ja, e, tukaj moramo poiskati ustrezne rešitve, odzive. Državljane moramo postaviti v srčiko naših političnih izzivov. Pri, pri gospodarski rasti moramo biti pozorni na dobrobit vseh državljanov, e, tudi pri zdravstveni politiki, pri izobraževalni politiki in tako naprej. No, ampak to je nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Tako da upamo, da bodo vse države članice zagotovile to, da bodo spoštovane pravice vseh eh, stalnih prebivalcev v njihovih držav in da bodo vsi dobili enaka. Um, Enak, da bodo vsem zagotovljeni enaki pogoji. No, uh, socialni sistemi so sicer uh, pogosto predmet reform, ampak Evropska unija ima tukaj eh, minimalni vpliv. Ampak, ko gre za posebne skupine, ki so žrtve diskriminacije, gre za starejše, za invalidne osebe, za mlade ljudi, o tem bomo razpravljali na svetu oktobra. socialnimi partnerji moramo stalno razpravljati o tem in to na visoki ravni. Treba je zaščititi pravice naših državljanov, tudi v luči možnega trdega brexita. Mi smo zavezani temu, da bomo zaščitili pravice evropskih državljanov tudi po brexitu. In upam, da bo enako storila tudi, da bo enako storilo tudi Združeno kraljestvo, ko gre za evropske državljane. Potem še nekaj o zakonodaji o invalidnih osebah. Vse invalidne osebe morajo imeti možnost sodelovati v, druž, v družabnem življenju in v, na trgu dela. tu. Ehm, no, direktiva o dostopnosti je prav gotovo nekaj, kar bi lahko prispevalo k vključevanju invalidnih oseb na trg dela. Direktiva govori tudi o tem, da morajo biti storitve in proizvodi na trgu široko dostopni, ampak vemo, da so invalidne osebe tukaj pogosto žrtev diskriminacije. Ampak kot sem že povedala, 24. oktober bo svet razpravljal o teh vprašanjih. Pa še nekaj besed o finskem socialnem modelu, Vesela sem, da naš model prinaša relativno dobre rezultate. Sploh, ko gre za zagotavljanje dobrobiti državljanov in pa boj proti neenakosti. No, seveda pa imajo socialni sistemi po Evropi različna izhodišča, pogoje in tradicije in to moramo upoštevati pri naših predlogih. Seveda pa vsi čutimo potrebo po reformi obstoječih sistemov in to velja tudi za Finsko. Potem um, vprašanje brezdomstva. Krista Mikkelson je pristojna za, te, za ta vprašanja. Finska se doslej dokaj dobro bojevala proti brezdomstvu, vendar pa moramo tukaj poskrbeti še za nadaljne izboljšave, tako da bo kar, manj, eh, kar se da malo oseb končalo na cesti. Še nekaj besed o digitalizaciji. Ta predstavlja velike priložnosti, digitalizacija lahko služi gospodarski rasti in pa dobrobiti. Mi podpiramo digitalizacijo, ampak tukaj moramo zagotoviti enake možnosti za vse, eh, predvsem za tiste osebe, ki so pod eh, tveganjem izključenosti. Vse moramo vključiti v to. Nihče nam sme ostati ob strani. Digitalizacija lahko ponudi dokaj učinkovita sredstva za to, da zaščitimo um, vse um, naše državljane. Hvala lepa, sedaj pa začenjamo z drugim krogom vprašanj. Več kot 20 se vas je javilo k besedi. Tako da to je kar precejšnje število, morda se vas bo še več javilo za čas za govor. Tako da bi na hitro prebrala seznam. Potem pa bomo morali zastaviti pravila. Madam Fransen, Mr. Kanjev, Madam Sander, Madam Galvez, Madam Holmes, Madam Gualmini, uh, Madam Saliba, Madam Brunet, uh, Madam Salani, uh, Madam Lenoir, Madam Vedren, uh, Madam Donat, uh, Mr. Canas? Canas? Yes. Uh, Madam Raffaella, uh, Madam Phillips, Madam Zambelli, Madam Lizzie, uh, Mr. Goiking, Madam Zalewska, uh, Mr. Nicolaou, Mr. Patton, and Madam Rondinelli. Anybody else whom I did? Želi še kdo besedo, pa nisem prebrala vašega imena? Okay, Dobro, smo vas dodali na seznam. Naj vam povem, kakšna bodo pravila za razpravo. Uh, šli bomo po političnih skupinah. No, in uh, Vemo, kako težko se vam je držati časa za govor eno minuto. Nihče razen gospoda Williamsona se ni držalo časa za govor. Eh, sedaj imamo res veliko število govornikov, tako da prosim, da se omejimo na čas za govor minuto in 30 sekund. Prosim, da se vsi skušate držati tega časa. Začenjamo z prvo govornico. Gospa Skica Dal je prva. Ali je tukaj? Ni je tukaj, tako da začnemo za Cindy Francen. Naslednja pa bo gospa Galvez. Okay, like... Hvala. Zahvaljujem se ministroma za predstavitev prednostnih nalog finskega predsedstva. Imam dve vprašanji. Z Brexitom bi Belgija lahko bila ena izmed najbolj prizadetih držav. 24 eh, eh, tisoč delovnih mest je ogroženih. Ali podpirate načelo prožnosti v okviru novega sklada za globalizacijo, zato da bi podprli tiste delavce, ki bodo izgubili delo zaradi brexita? In pa še eh, vrzel na področju veščin ZDA in pa kit. Kitajska danes predstavljata 57 odstotkov uh, usposobljenosti na področju digitalnih veščin. Uh, 43 evro, odstotkov evropejcev pa nima ustreznih veščin. Kako boste zagotovili, da bomo tukaj izboljšali stanje? Hvala, manj kot minuta 30. Gospa Lina Galves je naslednja. Pripravi pa se naj gospa Silvi Brunet. Hvala za vaše prispevke. Želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju Evropske unije. Govorili ste o modernem gospodarstvu, da bi to moralo biti trajnostno, vključujoče. In s tem se seveda strinjam gospodarske politike komisije so prispevale k temu, da bi odpravili neenakost, da bi dosegli večjo socialno pravičnost in tako naprej. Zato vas sprašujem o evropskem semestru. Komisija veliko virov vlaga v pripravo smernic v okviru evropskega semestra, torej pripravljajo analize. Ampak ta analiza je te analize so pogosto polne nekih domnev, ki niso podkrepljene za konkretnimi podatki. Jaz sem bolj oseba znanosti kot uh, vere. Zato me zanima, če bi lahko preučili možnost, da bi nov uh, točkovni sistem glede uh, veščin in usposobljenosti bolje upoštevali pri evropskem semestru. 14 eh, izmed 20 točk ni vključeno v evropski semester, 6 pa jih je vključenih samo delno. Hvala lepa, gospa Brunet. Mikrofon, prosim. Hvala, pardon. <laughs> Madame et monsieur les ministres, merci pour votre présence. Nous avons beaucoup parlé euh, de l'enjeu de l'énergie. Hvala lepa. Veliko smo govorili o velikim razkorakom med, razkorakom med eh, zahtevami trga dela in tem, kar lahko določeni iskalci zaposlitve sploh ponudijo. Osredotočimo se na mlade evropejce, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo, niti ne usposabljajo. Več kot milijon jih je samo v Franciji, več milijonov v Evropi. Kakšne ukrepe predvidevate za ta element populacije. V programu finskega predsedovanja govorite o konceptu super univerz, to se mi zdi zelo zanimivo. Ali ne bi razmislili tudi o tem, da bi eh, mlade zaposlene vključili v to v smislu trajnega izobraževanja in usposabljanja? Hvala lepa, gospa Philips, na to gospod eh, Golken. Hvala lepa za to predstavitev. Želim vam seveda vse dobro tekom vašega predsedovanja. Finska sama ima zelo ambiciozen cilj ničnih izpustov CO2 do leta 2040 in so vodili na tem področju. V Evropi moramo stvoriti več in to lahko tudi dosežemo z zelenim New Dealom, ampak ta tranzicija je ključnega pomena. Z vidika zaposlovanja, kaj predlagate za sindikate, tudi da bi zagotovili pravičnejšo tranzicijo, pravičnejši eh, prehod. In zanima me, ali boste o tem govorili tudi na vrhu letos jeseni. Hvala lepa. Najprej hvala za upogled mm, v vaše predsedstvo, ki ste nam ga podali. Sam moram reči, da sem bil zelo razočaran na tem, kar sem slišal bolj malo konkretnega, veliko floskol, socialna pravičnost, vse zelo splošni pojmi. Mene pa zanima, kako je z eh, mladimi, ki se ne morejo angažirati. In samo enkrat smo slišali termin družina v povezavi z socialnimi storitvami za vse družine. To je zame premalo, kot člana stranke družin iz Nemčije, kajti dejstvo je, da je osrednja celica naše družbe družina in zato bi si želel, glede na to, da v večini družin v Evropi stvari potekajo zelo slabo in težko, bi si želel bistveno več s tem v zvezi, tudi kot je dejala gospa von der Leyen, želimo okrepiti družine in družinske vrednote in tudi podporo za otroke, kajti to je jedro naše demokracije in to je bistvo našega sobivanja v Evropi. In to je nekaj, kar popolnoma pogrešam in zato moram iskreno povedati, da sem zelo razočaran in upam, da se bo to še spremenilo. Eh, želim vam eh, seveda srečno roko in uspešno predsedovanje in upam, da bomo skupaj vendarle našli pot do Evrope družin. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šajbi in potem gospod eh, Lefteris Nikolaov. Hvala lepa, lepo zdrav, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister, lepo zdrav vsem. Govorili ste o vprašanju stanovanj. Stanovanja so osnova dostojanstvenega življenja in socialne vključnosti, kot ste dejali. Govorili smo tudi o vprašanju brezdomcev. Finska se razume kot eh, zgled za številne številne združenja, kar zadeva njihov stanovanski model, ki omogoča brezdomcem dostop do stanovanja, namesto da se zgolj odgovarja na vprašanje brezdomstva z nekimi zatočišči. V zadnjem poročilu o stanovanskem problemu v Evropi se je izkazalo, da je delež prihodkov, ki odpade na najemnino, oziroma stromanske stroške posod po Evropi vse večji. V državah kot eh, so nizozemska so imeli dobro politiko izgradnje socialnih stanovanj in te države je Evropska unija sankcionirala. Kajti Evropska komisija je odločila, da mora stanovanska politika potekati v okviru neke konkurence in potem so stvari šle v smer nebrzdane tržne konkurence in eh, na ta način se je bistveno poslabšalo področje socialnih stanovanj v Evropi in to povsod. Hvala, gospod Nikolao. Na to gospod Kanev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, v Grčiji, kot v drugih evropskih državah, smo bili deležni zelo strogih vrčevalnih ukrepov. Prišlo je do 20-odstotnega znižanja plač, 35-odstotnega eh, znižanja zaposlitev za nedoločen čas, zelo visoka stopnja brezposlenosti med mladimi, 40 odstotkov v Grčiji in tudi kolektivne pogodbe so bile praktično popolnoma demontirane. Tako da je evropski stebr socialnih pravic vsekakor nekaj, kar se ne implementira v polni meri. Mi ugotavljamo, da je potreben sicer določen minimalni življenjski standard, ta je zdaj vzpostavljen in eh, vendarle se ustvarjajo pogoji, ki plače silijo navzdol. In tudi po splošnem ogorčenju, kar zadeva pogoje dela v podjetjih kot so Amazon in druge multinacionalke, se stvari ne spreminjajo. V Grčiji smo imeli nedavno uh, potres in delavci so se morali takoj vrniti na delo v, v stavbe, iz katerih so se prej umaknili zaradi potresa. Ves čas se omejuje socialni dialog, tudi pravica do stavke vidimo, da je socialna država popolnoma demontirana in ugotavljamo, da je rezultat sedaj ta, da je potrebno izboljšati možnosti zaposlitve. Delavci so vse bolj izpostavljeni nečimernosti svojih delodajalcev in zato mislim, da moramo osredotočiti delo vašega predsedovanja tudi na to temo. Gospod Kanev sledi gospa Ališa Holmes. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovana ministra, bom skušal biti kar se da kratek. Mislim, da vsi podpiramo in glede tega vlada širok konsens v tem zboru, vsi podpiramo torej dejstvo, da je potrebno marsikaj storiti za podnebno tranzicijo. Prav tako potrebujemo posebne politike za tiste eh, regije in države, ki so zelo odvisne od eh, premoga za proizvodno energije. Kot Bolgar, kot nekdo, ki že zadnjih 30 let nekako živi v tranziciji, vem, da. Brez tranzicije, brez preoblikovanja pač ne gre. In zato bi vas prosil za nekaj konkretnejših odgovorov glede konkretnih ukrepov v industriji, v rodarstvu, v energetiki v tem obdobju pravične tranzicije. Finska se je soočala s takšnimi težavami v preteklosti, tako da mislim, da imate tudi vi svoje lastne izkušnje s tem v zvezi. Alicia Holmes, na to gospa Salani. explicaciones. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vašo predstavitev na področju zaposlovanja in socialnih vprašaj. Vprašanj. Meni se zdi predvsem pomembna tema zaposlovanja mladih. Naša mlada generacija je danes najbolje pripravljena na trg dela, ampak nimajo priložnosti na delovnem trgu ali pa morajo delati na delovnih mestih v prekarnih pogojih. Eh, in s tem eh, mladi izgubljajo voljo do, začetek, do začetka poklicnih karier. Eh, poleg jamca za mladi, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bi spodbudili zaposlovanje mladih in da bi odpravili prekarne pogoje? In pa na področju socialnih vprašanj. Zanima me, eh, kaj narediti v primeru brezdomcev, ki nimajo dostopa do socialnih eh, storitev. Eh, Finska je pionirka na področju socialnih politik, recimo za vašo politiko Housing First. Ali boste boj proti brezdomstvu uvrstili med svoje prednostne naloge? Hvala. Salani, besede je vaša. speaking actually Swedish this time. Ja, bom govorila švedsko tokrat. Torej, hvala lepa, hvala za besedo in eh, iskrena hvala tudi obima ministroma za prisotnost danes tu in tudi za njihova stališča glede prihodnosti in eh, perspektive in tudi za številne odgovore, ki smo jih že slišali. Menim, da je zelo dobro, da najprej pogledamo, kaj imamo, preden eh, sprejmemo neke nove odločitve. Torej, da najprej preučimo, kakšne možnosti že imamo na voljo, preden eh, sprejmemo ne vem, kakšne vse nove odločitve. Tako da to je že dobro. Ampak imam tudi določene pomisleke. Namreč vemo, da številni voljivci. Niso na, na naši strani. In eh, Evropska unija mora biti institucija, ki ljudi krepi na nek način. Tako da me zanima, kako finsko predsedstvo namerava te predloge dejansko tudi udejaniti, da se obdobje blaginje lahko še podaljša. To je prvo. Eh, drugo vprašanje. Ne moremo dovolj pogosto ponavljati, da se treba boriti proti rasizmu na trgu dela rasizem in eh, sovražnost do tujcev nima mesta v, v Evropi. In zato upam, da se boste lotili tudi te tematike pri svojem delovanju. Hvala. Hvala, gospa Lezi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi obema finskima ministroma, tudi za povedano, kar zadeva področje zaposlovanja. Edno od stebrov finskega predsedstva in Evropske unije je prehod v podnebno neutralno družbo in tu so pomeni koncepti, kot je globalna redistribucija dela, preoblikovanje dela in digitalizacija, ki predstavljajo kar nekaj konstruktivnih izzivov. Ali finsko predsedstvo namerava zagotavljati uravnotežen eh, prehod, ki bo eh, zavaroval tudi delavce v tako imenovanih tradicionalnih sektorjih, kako bomo poskrbeli za to, da nikoga ne bomo pustili ob strani? s kakšnimi inštrumenti nameravate eh, pospremiti ta prehod evropske družbe eh, iz eh, sedanje ekonomije v podnebno neutralno ekonomijo? Kakšna naj bi bila gradacija tega prehoda? Mala in srednja velika podjetja morda nimajo na voljo ustreznih inštrumentov za zagotavljanje takšnega prehoda in kako bomo obladovali zaposlitvene krize, ki se bodo pojavile, glede na tehnološke spremembe v tradicionalnih podjetjih. V globalnem kontekstu prihaja do gospodarskih neravnovesij zaradi konkurence tretjih držav v določenih eh, sektorjih. Ali ste tudi obravnavali tudi vprašanje, eh, ki vpliva te tranzicije na, na družine? Eh, hvala za vaše odgovore vnaprej in prijetne poletne polet, počitnice. Gospa Zalepska, gospa ministrica, gospod minister, prav ste dejali, da finsko predsedstvo v bistvu traja le tri mesece. No, odvisno seveda tudi od tega, kdaj se bo komisija dejansko konstituirala. Tako da mislim, da bo kljub vsemu veliko dela. Zanima me, kaj menite glede proračuna, kot ga eh, je predlagala prejšnja komisija. S tem se ni strinjal parlament in tudi ne večina držav članic. In zanima me, kako v tem proračunu vidite tudi zamisel o morebitnih spremembah, kje vidite svoje prioritete. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje povezano z to industrijsko revolucijo 4.0, to je dejstvo in eh, to tudi izključuje odrasle in eh, govorite o pridobivanju novih veščin in znanj med odraslimi. In moje predgovorniki so govorili tudi o tem, kako neuspešna in neučinkovita so ta usposabljanja. Kako torej najti neko rešitev, da čim prej odrasle privedemo do tega, da bodo eh, lahko sodelovali na tem eh, trgu dela industrije 4.0. Strategija Evropa 2020 je že izoblikovala ogromno populacijo eh, kadrov za visoko in višješolsko izobrazbo, pozabili pa smo na tehnične kadre. In ko govorimo o zaposlovanju, Poljska, ne, ne, ne, napačna ura je, vse čas gledam. Ko sem začela govoriti, sta bili že dve minuti. Tako da S tem zaključujem. Hvala lepa. Gospod Patton, potem gospa Ann Sonder. Hvala. Dve vprašanje. Kot prvo, to, kar je gospa Pekonen dejala glede Brexita, me je nekoliko zmedlo, tudi kar zdaj pravice državljanov po Brexitu. Združeno kraljestvo je dejalo, da bo zavarovalo pravice 3,2 milijona evropejcev v Združenem kraljestvu. Vi ste v svojem odgovoru nekako namignili, da je EU storila enako za evropske državljane v EU. To, če lahko pojasnite širše, pa bi vas pozval k širšemu razmisleku o brexitu. Kako je do tega prišlo? Veliko je razlogov, e, med njimi je tudi ne brzdan pritok gospodarskih migrantov v Združeno kraljestvo. Ljudem e, se je zdelo, da izgubljajo uh, delovna mesta, prišlo do znižene plač, lokalne skupnosti so bile uh, preobremenjene in uh, ogromen strošek za britansko gospodarstvo uh, je nastal zaradi socialnih dajatov. Gospa von der Leyen govori o več Evrope, o evropski minimalni plači, o Evropski uniji kapitalskih trgov, o evropski enotni stopni za obdavčitev dobička pravnih oseb. In pozval bi vas k naslednjemu premisleku. Velike razlike so med državami, med eh, Grčijo in Nemčijo, nekaj med vzhodom in zahodom. Ali se strinjate, da so te politike, ki gredo od zgore na vzdolj, na katerih veliko poslušamo, ne funkcionirajo? Nobene korelacije ni med eh, FCM in eh, uspešnostjo. 20 odstotkov sredstva je šlo v Španijo, še vedno je brezposobnost ogromna. Menim, da so demokratične nacionalne države najboljši kraj, ki je tu rešiti in ali bo vaše predsedovanje podpiralo države članice na mesto institucij EU in eh, na ta način tlakujete, lahko tlakujete pot nazaj k Evropi nacionalnih držav. Hvala, gospa Anne Sonder, potem gospa Guelmini. Hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister. Danes je vroče tu v Bruslju in uh, eh, posod v Evropi, če tudi morda ne tu v tej dvorani. No in uh, kadar je vroče, pogosto prihaja do požarov in to posod v Evropi. In uh, danes, bolj kot kdajkoli prej, potrebujemo gasilce, še posebej prostovoljne gasilce, ki so pogosto prisotni na podeželju kot prvi, ki nudijo pomoč našim državljanom. Ampak ta eh, sistem prostovoljnih gasilcev se zdi, da bo postavljen pod vprašaj zaradi odločitve Evropskega sodišča, ki meni, da je čas eh, razpoložljivosti prostovoljnih gasilcev lahko razumeti tudi kot delovni čas in direktiva o delovnem času lahko postavi pod vprašaj ta sistem prostovoljnih eh, gasilskih društev. Zanima me, ali nam lahko tu pomagate, eh, kaj lahko storite, da pomagate državam in pri tem, da pripravijo nek predlog za to, da se prilagodi ta rešitev in da se ohrani ta sistem zaščite in reševanja posod v naši državi. Elizabeta Gualmini in eh, na to sledi gospa Lenoir. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Imam eh, splošno pripombo in dve konkretni vprašanji. Torej, kot prvo, zelo všeč mi je ta splošni oris, ki sta ga oba podala dobri socialni pogoji, socialno dobrobit je predpogoj za gospodarsko rast. In gospodarska rast mora iti za roko v roki s socialno državo in socialno zaščito oziroma socialno var varnostjo. Kot je gospa Pekonen dejala, eh, je sreča nekaj, kar ni rezervirano le za peščico, temveč za, je to nekaj, kar mora biti na voljo vsem. Gospa Pekonen, omenili ste tudi starejše. Ste lahko nekoliko bolj konkretni? Veliko smo govorili o jamstvo za otroke, vemo, da se Evropa vse bolj stara. In eh, zanima me, kaj nameravate tu promovirati. Drugo vprašanje zadeva enakost med spoloma. Vemo, da imamo že več priporočil na evropski ravni, kar zadeva odpravo oziroma vsaj znižanje plačene enakosti, tudi kar zadeva ravnovesje med zasebnimi poklicnimi življenjem, lahko poveste kaj več eh, o tem, gospa Lenoir. Na to gospa Zambeli. Hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister. Kot eh, prvo sem zahvaljujem za vaše ambicije po bolj vključujočem trgu dela. Hvala tudi, gospod minister, da ste omenili invalidne osebe. Delo seveda zagotavlja prihodek, ampak dostop do delovnih mest je pogosto še težji za osebe ki se soočajo z invalidnostmi in tudi za osebe, ki so bile eh, deležne težkih eh, postopkov, kot naprimer kemoterapija. Imamo že določene postopke, še posebej, kar zadeva ponovno vključevanje v družbo po obolenju za rakom in pa tudi sistemi za vračanje Eh, v delo po dolgi bolezni ali eh, poškodbi. Ali bomo v tem primeru upoštevali že opravljeno delo in kaj nameravate storiti za resnično dano vrednost eh, teh sklepov. Naj tudi povem, da me zelo veseli, da nameravate organizirati konferenco o rakih, ki izhajajo iz poklicnega življenja. Obžalujem pa, da bo ta konferenca potekala v času, ko poteka tudi plenarno zasebno v Strasburu. Hvala, gospod Zambeli, na to gospod Rondinelli. Lep pozdrav, kolegice in kolegi, člani odbora Empel. Zahvaljujem se finskemu predsedstvu sveta EU za predstavitev političnega programa dela za prihodnjih šest mesecev. Med eh, prioritetami pa žal nisem eh, zasledila teme, ki je zelo pomembna. Gre za mladoletne, še posebej tiste, ki živijo v zelo negotovih okoliščinah. Zato bi vas eh, rada opozorila na eklatanten primer, ki resnično plaši celotno Italijo. Gre za regijo Bibione v Emiliji Romaniji. Gre za izkoriščanje mladoletnikov, otrok. Na pobudo politikov, socialnih delavcev in eh, zdravnikov so ugotavljali zlorabe in eh, trpinčenje, ki se na koncu koncev bodo nikoli niso zgodili in eh, te otroke so potem odozeli družinam. Če se bodo te obtožbe potrdile, se bo izkazalo, da je šlo za res eh, še nekoli viden primer, eh, v katerem gre za posel vreden na stotine tisočev evrov. Kot eh, mater sem vsega, resnično preplašena. To bi se lahko zgodilo komorkoli izmed nas in zato pozivam finsko predsedstvo, da vključi med prioritete tega poletja tudi to temo. Gospa Zambeli, se opravičujem, moram vas prekiniti. Po sestanku predlagam, da nadaljujete, ampak žal vam ne morem dati več časa, ker to ni pošteno do ostalih članov odbora. Gospa Rondinelli beseda je vaša. Potem sledi gospa Veden. Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi ministrici in ministru za predstavitev prioritet finskega predsedstva, še posebej prioritete glede gospodarstva in blagostanja oziroma dobrobiti. Rada bi izpostavila dve zadevi, o katerih je tekla eh, beseda tudi v okviru sestanka koordinatorjev. Zanima me vaše stališče glede teh dveh zadev. Najprej dejstvo, da zdaj puščamo za seboj leta vrčevalnih ukrepov, po katerih so evropske države in državljani končali v bistveno slabšem stanju, kot eh, so bili pred krizo. In tu me zanima, ali socialni stebr lahko poda kakšne odgovore. Treba pa je tudi izpostaviti, da notranji trg ni privedel do koristi za delavce. In zato prihaja do zelo hude konkurence znotraj EU. Vemo, da se finsko predsedstvo zaveda tega vprašanja. Izkrivljanje konkurence, ki poteka na podlagi tekmovanja eh, z višinami oziroma nižinami plač, eh, mislim, da je nekaj, na čemer ne moremo grdih konkurenčnosti, kajti tu se izkorišča eh, delavce in predvsem eh, se znižuje socialno zaščito. In ta diskurs minimalne plače bi lahko morda bil nek način, kako približati nacionalne rešitve in se odzvati na ta hud problem izkrivljena konkurence na trgu dela. Hvala. Hvala, gospa Vedren. Na to gospod Saliba. Hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, ministr, gospa ministrica, hvala lepa za vašo prisotnost danes tu. Enake cilje imamo, kar zadeva socialno vključnost in to me veseli. Bi pa vas eh, rada pa vprašala konkretne glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Konkretno, ali se strinjate s stališčem Evropskega parlamenta o spremembi pragu na 200 izgubljenih delovnih mest v šestih mesecih, ne 250 v štirih mesecih. Drugo, kako nameravate zagotoviti boljše upoštevanje socialnega stebra v okviru evropskega semestra. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj gospod Saliba, na to gospod Donat. Hvala lepa. Gospod ministrice, gospod minister, želim vam vse dobro za prihajajoče finsko predsedstvo. Skoraj 25 eh, milijonov otrok pod 18 letom starosti živijo v nameji revščine oziroma socialne izključenosti. Žal je to začaran krok in velika verjetnost je, da bodo otroci, ki živijo v revščini, jutri postali odrasli, ki bodo imeli otroke, ki bodo prav tako živeli v revščini ali na pragu revščine. Nova predsednica eh, komisije je pred eh, tednom dni v svojem prvem nagovoru podala zavezo, da se bo zauzemala za vzpostavitev evropske scheme za jamstvo. Otroke, to je ideja, ki jo je ta parlament že podal v preteklosti in sicer moja politična skupina, skupina SD. Zanima me, ali predsedstvo namerava to pobudo sprejeti in še pomembne, ali namerava to pomembno pobudo tudi sprožiti v svetu. Zanima me, ali ste že začeli z razpravo z državami članicami, da bi ugotovili, kakšne so njihove prve reakcije. To namreč potrebujemo, če želimo poskrbeti za to, da bo vsak otrok v Evropi, ki mu grozi revščina oziroma socialna izključnost, imel dostop do temeljnih eh, pravic, kot so zdravstvo in izobraževanje. Več kot to, v prvi vrsti potrebujemo politično zavezo vseh eh, političnih strank, da se dejansko udejani ta to jamstvo za otroke. Hvala, gospa Ana Donat, na to gospod Karas. Hvala lepa, tokrat bom spregovorila mačarsko. Hvala lepa, dve vprašanje imam. Kot prvo, poddarili ste kot finsko predsedstvo prednostno nalogo zagotavljanja enakosti med spoloma, kar močno pozdravljam. Ampak želim vas vprašati na to temo, glede plač. Že od leta 1957, od rimske pogodbe, govorimo o enakih plačah in še vedno vidimo velik razkorak. Ni veliko enakih priložnosti. Torej me zanima, kje vidi finsko predsedstvo možnost za napredek? Ali imate v misli konkretne korake? Kako se lotiti te situacije, ki se ne premakne z mrtve točke. Potem, kako nameravate povečati mobilnost in visoko kvalificirano delovno silo, sposobiti za različne nove izzive? In po drugi strani, kako nameravate preprečiti odtok možganov v mnogih držav, podobno kot na Mačarskem, je težko naprimer, zagotoviti ustrezno zdravstveno skrbo, ker so vsi zdravniki odšli stran. Hvala lepa, sedaj pa zadnji gospod Rafaela. Hvala lepa. Predsednica. E, težko je govoriti o določenih nalogah in sprejemati zaveze če ne veste, kako bi jih uresničili. In gospa ministrica je danes postavila veliko zanimivih ciljev, ampak prisluhnil sem pozorno in zdi se mi, da so vse vaše prednostne naloge usmerjene v isto smer. Ampak vse eno, ni dovolj, da imamo samo zastavljene cilje. Treba se boriti proti temu, da določen del Evrope nazaduje in se premika nazaj v negotovost, po drugi strani pa govorimo, da hočemo ljudem pomagati. V vsakem primeru pa je treba zagotoviti nek napredek, ali se lahko potem predsedstvo zaveže k temu, da bo nadgradilo evropski socialni stebr, tako da bomo imeli več Evropske unije. Hvala lepa, gospa Rafaela. Najlepša hvala. Dejstvo je, da Evropa ne more izgubiti svojega človeškega kapitala. To pa pomeni, da se moramo spopasti tudi z rasizmom, ker ta izključuje določene ljudi iz družbe. Zanima me, kakšne ukrepe ste predvideli za rešitev tega problema. Še eno vprašanje. Določeni mladi potrebujejo posebno pozornost. V vašem programu govorite o enakih priložnostih za vse, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Ampak mene zanima konkretno, katere ukrepe predlagate za to. Hvala. Hvala, zdaj pa pomembno vprašanje ali smo koga pozabili, ali kdo od prijavljenih ni dobil besede. Ne, hvala lepa. No, potem je pa to zdaj druga runda odgovorov. Nič vam ne zavidam, gospod minister in gospa ministrica. Gospod minister, vi ste prvi. Najlepša hvala, gospa predsednica. res eh, mi ni treba zavidati, ampak lahko pa zavidamo mi eh, vašim kolegicam in kolegom, ki so zastavili tako globoka, pomembna vprašanja, še zlasti v tem drugem sklopu. Tako se bo moral tudi sam nekoliko bolj poglobljeno odzvati na teme, ki so bile že načete v prvem sklopu. Vse je seveda odvisno tudi od sredstev, ki jih imamo na voljo. Slišali smo tudi nekaj komentarjev o veščinah in rasti in tudi o zaščiti delavcev ter zaposlenih. In tu vam lahko navedem nekaj konkretnih obljub. Najprej vprašanje Brexita, to je okus dneva. to nas tudi resno skrbi. Res je, da izvajanje prostega gibanja med eh, Združenim kraljestvom in Evropsko unijo ne bo več možno, če se zgodi trdi brexit. To potem ne bodo več veljavna pravila. Eh, ko smo o tem razpravljali s kolegicami in kolegi, in kaj se bo zgodilo 1. novembra, so mi kolegi, ki se ukvarjajo z unanimi odnosi, zagotavljali, da so priprave bile izpeljane. Ampak tu gre bolj za konkretno vprašanje, kaj se lahko zgodi. Eh, tu ima svet delni, splošni pogled na to, kako uporabiti sredstva namensko za spremembe v trgovinskih sporazumih in podobno, ki bodo povzročali tudi odpuščanje delavcev. In to seveda pokriva tudi Brexit. Iz Bulgarije smo tudi slišali pošteno vprašanje v zvezi s temi ključevi zadevami, kako se lotiti prehodnega obdobja. Mislim, da lahko z določenimi sredstvi iz sklada za globalizacijo, za spopadanje z globalizacijo, lahko urejamo tudi to področje. Poseben sklad za prehodno obdobje pa moramo prevesti v konkretne načrte in konkretna dejanja. In to je tisto, s čimer se bom sam ukvarjal. Torej, to je vse treba gledati v luči večletnega finančnega programa večletnega finančnega okvira in tudi načrtov za Evropski socialni sklad. Plus, to je tudi del te rešitve. In zelo pomembno je vprašati se, kje je znova najti Evropske socialne politike in kako vsezno izvajati Evropski socialni steber. V tem smislu je mišljen tudi predlog Evropske komisije, da bi poenostavili obstoječe instrumente in s tem poenostavljanjem bomo še nadaljevali ob ustrezni prožnosti in ob skrbi za sorazmernost. S tem bomo tudi vodili ustrezne razgovore in pogajanja z Evropskim parlamentom. Tako da pričakujemo živahno razpravo o tem doseju v prihodnih mesecih. Nekdo je omenil tudi digitalizacijo in menim, da je treba povdariti, da je pred dvema tednoma zasedal tudi svet za ekonomijo. Pogovarjali smo se o evropskem semestru, in o naložbah v usposabljanje. Bilo je kar nekaj zaskrbljenosti na temo pomankanja veščin za to digitalno dobo. Digitalne veščine so nekaj, kar se potrebuje praktično povsod na trgu dela. Med zasedanjem sveta smo se med kosilom pogovarjali nekoliko širše tudi o evropskem semestru in iskali načine, kako bolje vključiti kazalnike socialne blaginje, tako da ne bi govorili samo nominalno o gospodarski rasti, temveč bi pogledali tudi, kako ta rast vpliva na konkretna življenja zelo sem vesel, da je bil predsedujoči zelo zainteresiran za delo na kazalnikih, tako da smo eh, se dejansko pogovarjali tudi o tem, da bi eh, to temo posebej podarili na finančnem svetu, torej na zasedanju ministrov financ in povezali za poslovanje z vprašanjem financiranja. To je to, kar namerava storiti Finska. Pri naši strategiji stalnega učenja pa lahko rečem, da bomo nadaljevali na zastavljenih temeljih ter s tem povdarili tudi pravice zaposlenih pravice delavcev. In govorili smo tudi o predlogu za najnižjo plačo in gospa von der Leyen je tudi govorila o teh zadevah ter izrazila pripravljenost, da bo še nadalje aktivna na tem področju gospa von der Leyen je gledala predvsem na dva načina podpiranja dela na teh področjih, torej kolektivno pogajanje in dogovor z vladami, da se doseže določena stopnja minimalnih plač v Evropski uniji. No, to so sicer obljube. Res je, da potrebujemo posebno delovanje na ravni Evropske unije proti brezposelnosti mladih. Jamstvo za mlade je tema, kjer je bila Finska še zlasti aktivna. Tudi gospod Lauren Ihalajnen, moj predhodnik, se je s tem intenzivno ukvarjal ter večkrat spregovoril o pomenu pobude za mlade. Zelo sem vesel, da je tudi gospa von der Leyen močno predana vključevanju te teme v pomembne evropske politike. To je ključnega pomena. Menimo, da je jamstvo za mlade in sorodne pobude ter dejanja nekaj, kar je zelo pomembno za reševanje te problematike. In še eno obljubo vam lahko dam. Naj se zahvalim švedskim kolegom in kolegicam in tudi vsem, ki so zastavili vprašanje rasizma. Rasizem je prepovedan, tako pravi diskriminacijska direktiva. In gre tudi za vprašanje vključevanja migrantov na trg dela ali pa recimo pomaganje osebam s težavami pri zaposlovanju. To so teme, ki jih namoravamo poudariti v svojem predsedovanju. Upam, da sem vsej na nekaj vprašanj zadovoljivo odgovoril. Thank you. Kiitos monista hyvistä kysymyksistä. Yritän vastata lyhyesti. Hvala lepa za vsa ta odlična vprašanja. Poskušala bom na kratko odgovoriti na čim več vprašanj. Moj prvi sklop odgovorov vam je podal širši pregled poglavitnih tem v obliki odgovorov na prvi svežen vprašanj. No, če govorimo o semestru, potem lahko rečem, da upam, da upam, da bo semester izboljšan in da se bo izvajal preko socialnega stebra. Brezdomstvo, tudi to je bilo ponovno omenjeno. In to ste menili že v prvem slopu vprašanj. To sodi v področje v resor ministrice Kriste Mikonen. Ampak, če govorimo o brezdomstvu, potem lahko rečemo, da je tega kar veliko, vendar to ni moje področje in nisem tako domača v njem. Upam pa, da bomo z druženimi močmi našli rešitev za problem brezdomcev. Nekaj govornikov je spregovorilo o pomankanju konkretnosti ampak treba je razmisliti o konkretni trenutni situaciji, ko gre pravzaprav za ta odr, na katerem pripravljamo politike. Gre za splet okoliščin, lahko rečemo, da morda zaradi tega primanjkuje konkretnih tem, ampak za sedem let to upam, bomo že imeli več teh konkretnih ukrepov in da bomo lahko že pokazali, rezultate. Ampak vsi se moramo vključiti v to, sicer ne bomo uspešni. Glede blaginje, res si želimo, da bi se izboljšalo blagostanje vseh, ampak kako to najlažje in najbolje doseči? Najprej moramo okrepiti sodelovanje med vsemi državami, članicami ter državami, komisijo in Evropskim parlamentom, ki sta nujno potrebna ravno za uveljavljanje blaginje na evropski ravni. V mojem prvem krogu odgovorov, ko smo govorili o Brexitu, sem govorila o direktivi, ki je bila spremenjena na začetku tega leta in zagotavlja tudi socialne pravice za angliške državljane v drugih državah, kjer bi se pač znašli v primeru trdega brexita. Če pa zdaj govorimo še o starejših državljanih, lahko rečem, da so dejanja v tem smislu predvsem na ramenih držav članic. Res pa je, da moramo tudi tukaj poudariti enakost in eh, minister za kakovost lahko pri vas prevzame to ovojnico in o tem se bo razpravljalo, kot rečeno, tudi na svetu se decembra. Pomembne so tudi poklicne bolezni, zlasti take, ki povzročajo visoko smrtnost. E, Naravno se dopustno je, da v tem času tako veliko število ljudi umira zaradi raka, ki je posledica poklicnega delovanja. Zato moramo e, ponovno preučiti, kakšna je izpostavljenost karcinogenim snovem na delovnem mestu. Potem smo imeli še eno vprašanje o podnebnih eh, spremembah. Mislim, da je gospod Harak že odgovoril na to. Upam, da sem vsaj nekoliko odgovorila na svoj del vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Zdaj je čas, da se poslovimo od naših obiskovalcev. Zahvalim naj se ima najprej za odgovore na ta zelo specifična vprašanja ki so po mojem mnenju dokaz našega iskrenega zanimanja za sodelovanje s finskim predsedstvom in v imenu vseh nas. Mi dovolite, naj vam obema zaželim veliko sreče in vam hkrati povem, da lahko računate z našo podporo. Renew is one too many? Zdi se mi, da imamo en glas preveč, imamo tehnične probleme. Nam bo kdo pomagal pri tem? Take another seat. Renew is the one Renew Morda pa se lahko predstavite na drugo mesto. Imamo en glas preveč trenutno. Now it's okay. Zdaj pa v redu. Konec glasovanja. rezultat je za 43 proti 3 in vzdržani prav tako 3. Najlepša hvala. To pomeni, da smo sprejeli ta korigendum. Naslednja točka, zadnja stvar, če vas lahko prosim, ali ima kdo kak predlog, bi kdo rad kaj povedal, odprl kakšno temo. Gospa Zalevska, mislim, da že vemo, o čem boste govorili, o času. Ja, gospa predsedujoča, gospod sekretar odbora je to potrdil. To govorim iz čistega spoštovanja do vas in vseh kolegic in kolegic. Nisem prekoračila časa, kajti tekom mojega govora je še vedno tekel čas govornika pred menoj. In eh, zaradi vse nervoze, ki je potem nastala, mi je bila oduzeta polovica minute. Is, problems, uh, Res je, da zaradi določenih težav nismo odprli novega merjanja časa in se vam iskreno opravičujem niste prekoračili časa treh minut, ker eh, prikazani čas ni bil realen in vas prosim, da sprejmete moje opravičilo. To je konec eh, za danes, morda le najava naslednjega sestanka. Enega smo odpovedali, sestanek 2. septembra, to najbrž vsi veste, tako da bo naslednji sestanek 3. septembra ob 9. zjutraj. Sedaj se vam pa vsem zahvaljujem in vam želim zelo vroč dan.